po zaključku vseh treh razprav. S, sveta smo prejeli stališče sveta glede uredbe o razljivih boleznih živali. To bo objavljeno v današnjem zapisniku in tri mesečni rok, ki ga ima na voljo parlament.